Potem pa uh, moram še iz prebrati, da glede uh, dogovorov več odborov za začetek medistocionalnih pogajanj v skladu z prvim odstavkom člena 69c v skladu z izjavo na začetku zasedanja v ponedeljek 13. Eh, marca nisem prijela nobene zahteve za glasovanje v parlamentu in pogajanja se lahko posledično začnejo. Uh, Gospod Carver, postopkovno vprašanje. Eno minuto imate na voljo, izvolite. Thank you, Madam President. Madam President, I've... Hvala, gospa uh, predsednica. Ravno kar sem se eh, vrnil iz uh, Londona z uh, Tragedija se dogaja v Keniji, v Afriki. Več kot dva milijona živali in ogromno ljudi je umrlo eh, zaradi uh, velike suše na um, Eh, rogu Afrike in zaradi tega prosim za našo podporo. Dobro, glasovanje. Eh, prvo poročilo, gospod eh, Salafranka Sanchez Neira, sporazum med EU in Brazilijo, sprememba ugodnosti na seznamu ugodnosti Hrvaške v okviru njenega pristopa. Eno samo glasovanje poimensko lahko začnete, glasujte zdaj. Konec glasovanja.